Ladies and gentlemen, good morning and gospe in gospodje, dobro jutro in pozdravljeni pri končnem dejanju tega tedna Ukrajine. Veseli me, da lahko predsedujem tej seji skupaj z gospodom Grojsmanom, ki bo besedo dobil ob zaključku seje. Sam pa imam priložnost, da spregovorim sedaj ob otvoritvi te seje. Žal mi je, da se vam včeraj nisem eh, mogel eh, pridružiti, ampak udeležiti sem se moral eh, pogreba na Irskem. Vem pa, da je bil včerajšnji dan poln zanimivih eh, izmenjav in eh, zanimivih informacij in veselim se že dodatnih eh, podatkov o tem projektu. Razmišljali smo, po, poslušali smo drug drugega in od drug drugega smo se marsičesa naučili. Pripravljali smo tudi priporočila. Če želimo, da bodo ta priporočila obrodila sadove, mora biti izpolnjenih več pogojev. Najpomembnejše je to, da morajo naši kolegi in prijatelji iz Ukrajine prevzeti ta priporočila kot eh, nekaj, kar so tudi sami oblikovali. Ne moremo od nikogar ničesar zahtevati, nikomor ničesar usiliti vse skupaj lahko deluje zgolj, če ljudje sprejmejo te ideje. In eh, ta duh, to ozračje, v katerem smo delali, eh, moramo prenesti tudi v Kijev, če želimo napredovati. Druga stvar je naslednja. Institucije Evropske unije, ki so prepričane v eh, vrednost tega projekta, morajo prav tako ponovno premisliti, razmisliti o tem, kako vam lahko pomagajo pri uh, tem procesu uh, prevzemanja lastništva nad uh, temi priporočili. Danes bomo prisluhnili Evropski službi za zunanje uh, delovanje in pa uh, gospodu Plenkoviču, ki bo govoril v imenu Evropskega parlamenta. Ravno v ta namen. Še eden od stebrov tega projekta eh, je upravne narave. Ne gre zgolj za politično sodelovanje, ampak tudi za upravno sodelovanje in to je pomemben del teh eh, priporočil. Pozdravljam gospoda Slišinskega tukaj za govorniškim odrom. Pridružil pa se nam bo tudi gospod Vele, generalni sekretar eh, Evropskega parlamenta, ko se nam bo lahko pridružil oba bosta na to podpisala sporazum o eh, krepitvi upravnih zmogljivosti. To je prvi tovrsten sporazum podpisan v zgodovini te institucije. In še zadnji stebr, in pri tem nagovarjam širše eh, občinstvo, vse tiste, ki ste že sodelovali pri teh sejah in ki sodelujete eh, pri teh sejah danes vsi mednarodni partnerji, bodi si države, bodi si mednarodne organizacije, nevladne organizacije eh, in tako naprej, vsi imamo privilegij, da sodelujemo s tistimi, ki dobro poznajo delo v vrhovni eh, radi. To skupnost moramo organizirati v neko dosledno, koherentno enoto, Eh, ki bo na to pomagala pri izvajanju reform, ki eh, se bodo izvajale v Ukrajini. Ne gre za nek proces, ki bo preprost, ki ne bo ničesar stal. Ki ne bo nič stal. Potrebujemo vse partnerje, vse naše kolege, eh, zato da bomo delovali usmerjeno, zato da bomo učinkovito uporabljali vsa ta sredstva, dobro voljo in napor, da bomo vse skupaj uporabili za to, da dosežemo maksimalne rezultate. To je bil moj uvodni nagovor, sedaj pa bom z veseljem prisluhnil predstavnikoma dveh eh, ključnih institucij na tej poti. Besedo bom najprej predal gospe Helgi Šmit, ki je namestnica generalnega sekretarja Evropske službe za zunanje delovanje. Izvolite. Gospod predsedujoči, Gospe in gospodje, veseli me, da sem lahko danes tukaj z vami. Najprej bi rada čestitala organizatorjem tega tedna, uh, ki je okrepil parlamentarno razsežnost odnosov med Evropsko unijo in Ukrajino. Priča smo bili različnim razpravam z veliko zanimivimi uh, gosti, veliko pa je bilo tudi sestankov ob robotih uradnih sej. In brez dvoma smo na ta način ustvarili in vzpostavili nove platforme, eh, na katerih lahko Evropska unija in Ukrajina poglabljata svoje odnose in vezi. S tem krepimo naše odnose, obenem pa ustvarjamo neposredne povezave z našimi državljani in državljankami. Govorili smo naprimer o sodnih reformah, o boju proti korupciji, o reformi javne uprave, o decentralizaciji in drugih podobnih temah. Tako kot je povedal predsednik Cox, je sedaj na vrsti Ukrajina, ki se mora odločiti, kaj bo naredila. Ukrajinci in Ukrajinke so tisti, ki morajo prevzeti lasništvo nad tem projektom in ga modro razvijati v naprej. To je tudi stališče Evropske službe za zvonanje delovanje. Takšne reforme so namreč bistvenega pomena za uh, učinkovito uh, državo. Reforme v kontekstu demokratične tranzicije so zelo zapletena uh, stvar. Zato smo pripravili tudi uh, časovni načrt, ki ste ga uh, predstavili, gospod predsedujoči, in brez dvoma bo ta uh, pomemben prispevek k reformam v radi in v Ukrajini kot takšni. Pazljivo bomo analizirali priporočila, zato da bi ugotovili, na kakšen način lahko mi najbolje pomagamo Ukrajini in jo podpremo na tej poti. Že dejstvo, da je ta ukrajinski teden potekal v eh, tem zboru, eh, kaže, da je Ukrajina ključna partnerica Evropske unije v naši sosedski politiki in eh, v vzhodnem partnerstvu kot takšnem. Evropska unija je revidirala Evropsko sosedsko politiko, ki je širši okvir naših, našega sodelovanja z Ukrajino eh, lani. Okrepljeno lasništvo bo bistvenega pomena za to politiko. Stabilizacija regije na politični, gospodarski in varnosti eh, ravni pa je v srčiki tega projekta. Pozdravljamo eh, prispevke Ukrajine k tem postopkom posvetovanja in veselimo se naslednjih predlogov. Naš pristop k vzhodnemu partnerstvu bo še vedno temeljil na eh, sodelovanju, na krepitvi eh, odpornosti naših partneric. Narediti moramo korak naprej na bilateralni ravni, še naprej pa si moramo prizadevati za vključujočo naravo vzhodnega partnerstva, za sodelovanje na več ravneh ker torej sodelujemo z vsemi šestimi partnericami. Ukrajinska družba, eh, tako kot tudi družbe eh, drugih držav tega partnerstva, morajo čutiti rezultate tega sodelovanja. To pomeni, da se moramo vsi zavezati k eh, korakom naprej. Zato potrebujemo politične akterje in tiste, ki sprejemajo odločitve. Zato potrebujemo prave odločitve raz, razlike, ki nas ločejo, moramo premostiti, zato da bo Ukrajina lahko nadaljevala na tej poti napredka, po kateri stopa že 14 mesecev. Skriti interesi in politične igrice ne, ne smejo prevagati uh, v tem projektu. Ravno zato so vse seje, uh, večerja, pri kateri smo nekateri včeraj uh, zvečer sodelovali, vse to je pomemben prispevek. Eh, k temu projektu. In za sedaj eh, se moramo resnično potruditi. Ne smemo pocenevati vloge rade. Parlament je tisti, ki mora zagotavljati odgovornost vlade, sprejemati mora ustrezne zakone in reforme, ki so osnova za uh, takšne uh, globoke spremembe. Evropska uh, unija, Evropska služba za zunanje delovanje in visoka predstavnica uh, smo vsi, so vsi pripravljeni na uh, pomoč Ukrajini. Uporaba instrumentov uh, v evropski sosedske politiki je prav tako na mizi. Imamo pridružitveni sporazum, imamo poglobljeni in celoviti uh, prostotrgovinski sporazum. O tem se je uh, več let pogajalo več ukrajinskih vlad in uh, sedaj uh, je začel veljati začasni eh, del tega sporazuma. Ukrajina mora sprejeti reforme, da bi eh, sledila temu sporazumu. Smo že skoraj pri koncu, v zadnji fazi eh, liberalizacije vizumske politike. In vem, kako pomembno je to za vse, ki ste sodelovali v tem tednu. Napredek Ukrajine, njihova zaveza, da razreše nekatere protikorupcijske Eh, zadeve. Vse to je komisija omogočilo, da je decembra predstavila eh, pozitivno poročilo. Sedaj ocenjujemo te korake in komisija pripravlja zakonodajne predloge. Rada bi povdarila tudi, da bo Evropska unija še naprej zavezana k podpori Ukrajine na področju varnosti. Imamo svetovalno misijo Evropske unije, ki ima eh, spremenjen mandat, nudi strateške nasvete in eh, podporo eh, temu sektorju v Ukrajini. Na vseh teh področjih Evropska unija še naprej želi podpirati Ukrajino, ampak ne moremo nadomestiti politične volje v tej državi. Vas bomo pa spremljali pri tem procesu, pomagali bomo tako s finančnimi sredstvi, kot tudi z nasveti. Včasih slišimo, da evropska sosedska politika in vzhodno partnerstvo nista dovolj napredna za države eh, s takšnimi ambicijami, kot jih ima Ukrajina. Rada bi povedala, da pridružitveni sporazum, tudi eh, poglobljeni in celoviti sporazum, omogoča Ukrajini možnost, da postane resnično evropska država eh, z dobro delujočo javno upravo, s tržnim gospodarstvom in z resnično demokratičnimi institucijami. Akcijski načrt za liberalizacijo vizumske eh, politike bo omogočil Ukrajincem, da obiščejo Evropsko unijo brez, da bi zaprosili za eh, vizum. To so pomembni koraki naprej in mislim, da bomo s tem tudi okrepili ta občutek eh, skupnosti. Nekdo je o tem govoril sinoči na večerji in mislim, da so bile te besede prave. Padle so na prava všesa. Zavedamo se nekaterih eh, težav, ki jih ima Ukrajina v odnosih z Rusijo, še posebej kar se tiče eh, negativne aneksacije Krima in Sevastopola in pa kar se tiče konflikta na vzhodu. Na naši strani smo prepričani, da ne moremo kar eh, ostati križem rok v teh odnosih z Rusijo, najti moramo neko vzdržno rešitev za to krizo imamo restriktivne ukrepe vizavi Rusije, še naprej podpiramo Ukrajino in eh, njene sosede in s tem smo pokazali, da smo zavezani k iskanju rešitev. Sporazum iz eh, Minska je treba uh, izvajati. To je nujno, gre za umik vseh tujih čet, gre tudi za zagotavljanje ukrajinskega nadzora na mejah. Rada bi podarila tudi, da morajo vse zainteresirane strani sodelovati pri izvajanju tega sporazuma. Težko je napredovati na politični ravni, ko pa je toliko kršitev prekinitve ognja. Ampak eh, sporazum iz Minska je najboljši način, da zagotovimo suverenost in teritorijalno integriteto Ukrajine. Zato še naprej pozivamo Ukrajino, da naredi čim več eh, vse to, kar lahko. Nihče ne more reči, da Ukrajina ni naredila vsega za to, da bi prišla do mirne rešitve. Vemo, kako je prišlo do tega konflikta in eh, to vedno jasno izpostavljamo. Vemo, s kakšnimi težavami se sooča Ukrajina. Osebno sem to izpostavila v, v eh, vsakem primeru, eh, v vsakem dialogu s tretjimi državami. Pogosto ljudje zunaj Evropske unije namreč ne razumejo teh vprašanj pozivamo Ukrajino in vas, da prevzamete eh, odgovornost na lastna pleča in da pokažete, kam eh, mora Ukrajina potovati, v kateri smeri mora, se mora razvijati. Imamo primer Krima in Sevastopola. Eh, razmere na področju človekovih pravic se dve leti že slabšajo in to je za nas zelo problematično. Nima smisla, da ponavljam spet, da Evropska unija ne priznava te nezakonite aneksacije in da bo še naprej uh, ustrajala pri tem stališču. Vem, da se bodo poslanci in poslanke Evropskega parlamenta in eh, poslanci in poslanke eh, rade srečali na seji Euronesta in to bo spet priložnost, da se pogovarjamo o vlogi parlamentarnih izmenjav eh, in o vlogi sodelovanja. Evropski parlament se osredotoča na Ukrajino in sodeluje z Vrhovno rado in to je dober primer, naših poglobljenih eh, odnosov, naših tesnih odnosov. Dobro delujoč parlament je bistvenega pomena, če želi Ukrajina uspeti. In vsi želimo, da Ukrajina uspe. Ravno zato vam želim veliko uspehov pri vašem delu. Hvala za pozornost. Uh, Najlepša hvala za ta prispevek. v katerem ste na široko obelodanili eh, vprašanja, s katerimi se ukvarjamo na tem področju. V zvezi s procesom reform v Vrhovni radi pa bi rad povedal, da me veseli, da ste zavezani k eh, pomoči, da ste pripravljeni podpreti Ukrajino pri teh reformah. Seveda pa mora ostati pri nasvetih. Eh, mislim, da je dober nasaj tudi ta, da eh, se sedaj vsi potrudimo v tej eh, zadnji fazi. Ko sem gledal gospoda Semuraka, sem vas na začetku pozabil, upravičujem se za to, gospod Semurak bo prav tako dobil besedo malce pozneje. Sedaj pa vabim gospoda Andreja Plenkoviča, ki je sopredsedujoči eh, pridružitvenemu parlamentarnemu odboru skupaj z gospodom Semerakom. Govoril bo o eh, oceni tega projekta, eh, o oceni teh odnosov. Izvoli, beseda je tvoja. Najlepša hvala, predsednik Cox, gospod predsednik Vrhovne rade, gospod Grojsman gospa Šmit, uh, eh, gospod Semerak, najlepša hvala za sodelovanje in hvala tudi za današnjo sejo v okviru neformalnega zasedanja pridružitvenega parlamentarnega odbora. Kolegi in kolegice iz Vrhovne rade, kolegi in kolegice iz Evropskega parlamenta, iz Evropskih parlamentov, eh, vsi ostali, nekdani kolegi, vsi, ki ste eh, že tretji dan zapored zainteresirani za uh, Ukrajino, hvala vsem. Mislim, da je bilo to nekaj uh, posebnega za našo institucijo. Uh, glede na to, kako pomembna je politična emancipacija te države in kako pomembna je ta država za evropsko stabilnost, za evropske vrednote, za globalno varnost in tudi za spoštovanje uh, naših osnovnih načel. In to je solidarnost Evropske unije do države, ki se je odločila, da stopi na evropsko pot. razprave, izmenjave mnen, eh, ki so potekale v ponedeljek in včeraj, so bile odlična priložnost za izmenjave izkušenj in idej med nacionalnimi poslanci, drugimi parlamentarci, evropskimi poslanci, strokovnjaki, civilne družbe in tako naprej. Mislim, da smo s tem ustvarili neko tako dobro, konstruktivno ozračje, ne zgolj kar se tiče Eh, kolegov iz Evropskega parlamenta in Ukrajinskega parlamenta, ampak tudi znotraj eh, skupine ukrajinskih kolegov samih. Mislim, da je to še ena eh, od teh dodanih vrednosti, ki smo jih zagotovili v tem procesu. Najboljše prakse, ki jih imamo v Evropskem parlamentu, bodi si na nacionalni ravni, bodi si tukaj v Evropskem parlamentu, so pomembne in zato je pomembno, da jih predamo tudi ukrajinskim kolegom. Mislim, da smo to v zadnjih dveh dneh uh, uspeli doseči. Sklepi eh, ukrajinskega tedna, ki ste jih dobili, pripravil sem jih eh, skupaj eh, s kolegi in kolegicami, ki so trdo delali zadnjih nekaj mesecev pri pripravi tega tedna, vključujejo cilje ocene, ki jo je izpostavil predsednik Cox in eh, drugi. Vsi ukrajinski kolegi so pri tem sodelovali in na ta način smo eh, našli in eh, definirali 52 priporočil. Na ta način smo zagotovili ustrezno lasništvo tega projekta, tega procesa. To je skupen projekt, to ni nekaj, kar želimo tukaj v Evropski uniji usiliti v Ukrajini. Ne gre za uh, rezultat analize, uh, pregleda, razmisleka, izmenjave najboljših praks in kompetenc. S tem smo po, poskušali pokazati eh, nekaj signalov, uh, v kateri smer je treba iti. Predsednik Grojsman govori o tem, da je treba rado spremeniti v uh, zahoden parlament. In to je ključnega pomena uh, za vse te dejavnosti, ki jih izvajamo tukaj v Evropskem parlamentu. Še nekaj je ključnega pomena. Ta priporočila ne ostajajo zgolj eh, na papirju. Povezane so s pripravljenostjo eh, institucij in služb Evropskega parlamenta, da eh, pomagajo pri izvajanju teh priporočil s finančnimi sredstvi in z nasveti. Vsakič, ko gre za konkretno dejavnost, ki bo verjetno obelodanjena v konkretnem časovnem načrtu, bo s tem povezana tudi schema finančne podpore eh, v direktoratu skupine za podporo demokracije. To moramo eh, izpostaviti. Mislim, da mora nadaljevalno delo, eh, ki se bo začelo ob koncu tega tedna, potekati vse do konca sklica tega parlamenta. Imeti moramo dovolj časa, da uh, gradimo to partnerstvo in da pri tem upoštevamo tudi uh, mnenja nacionalnih parlamentov. Seveda je ključna politična uh, odgovornost uh, na predsedniku Grojsmanu, na uh, predsednikih odborov, eh, poslancih in poslankah iz vrhovne rade. Brez vašega sodelovanja vse to ne bo, ne, bo, ne bo mogoče. Vedno govorimo o načelu več za več, ko eh, je govora o širitvi in o sosedski politiki. Mislim, da v tem primeru eh, ni dvoma, da je zaveza jasna in da bomo ta program krepitve zmogljivosti izvajali učinkovito, fleksibilno in konkretno. Dovolite mi, da se dotaknem konkretnih eh, sklepov, ki so išli iz različnih panelov na visoki ravni. Odnosi med eh, izvršno in zakonodajno vejo oblasti. To je bil zelo zanimiv panel, v katerem ste imeli priložnost prisluhniti modrosti in eh, modrim mislim še enega predsednika Evropskega parlamenta, Eh, gospod Buzek, ki je sodeloval v eh, tem panelu in on je velik prijatelj Ukrajine, kot veste. Izpostavili smo več vidikov. Naprimer, poskušali smo ugotoviti, kako eh, bi lahko zagotovili okrobljeno sodelovanje med zakonodajno in izvršno vejo oblasti. Morda je najbolje, da razmišljamo o nekakšnem medinstitucionalnem sporazumu za odnose med rado in posameznimi ministri. Znanje ki eh, ga imamo tukaj v parlamentu, kar se tiče našega sodelovanja s komisijo, bi lahko torej izkoristili za vzpostavitev ustreznega sistema v Ukrajini. Še en vidik je eh, ta, da ponudimo najboljše prakse ukrajinskim kolegom, ko pripravljamo eh, zakonodajne predloge. Kako povečati ozaveščenost o namenu določene zakonodaje ko imamo neko idejo v mislih, imamo neke politične ambicije, moramo to na, eh, na to predstaviti, ustrezno predstaviti. In eh, pripravljamo lahko nam eh, zelene knjige, bele knjige, različna sporočila, tako da vsi akteri, ki pri tem sodelujejo in vsi deležniki, ki so vključeni v ta proces, resnično dobijo besedo in da so pomemben del zakonodajnega procesa. Skupaj z oceno učinka, Eh, imamo na to jasno idejo o tem, kako eh, sprejeti nek zakon in kakšne posledice bo imel, bodi si eh, institucionalne narave, bodi si finančne narave. Evropski parlament lahko prispeva tudi na drugih področjih. Okrepi lahko ulogo odborov v vrhovni radi, tako v zakonodajnem postopku, kot tudi kar se tiče nadzora nad izvršno vejo oblasti. Vzpostavitev eh, neformalnega okvira za sodelovanje med predsedniki odborov v radi in v Evropskem parlamentu je eh, ena od tovrstnih idej. Več naših odborov je tekom lanskega leta obiskalo uh, Ukrajino. Sam sem sodeloval pri štirih ali petih tovrstnih obiskih. Kontakte torej že imamo, stik že obstaja. Videli ste lahko, kako uh, hitro so se odzvali uh, naši kolegi in kolegice. Uh, in kako pripravljeni so, pripravljeni so bili pomagati. Kar se tiče eh, števila odborov, je vse na vas. Vi jih imate 28, mi jih imamo 20, v mojem nacionalnem parlamentu imamo prav tako nekje 28 odborov, to je vaša odločitev, ampak včasih je pametno zadeve poenostaviti. Mislim, da lahko organiziramo tudi več eh, seminarjev, bodi si v Bruslju, bodi si v Kijevu, v naslednjih mesecih. Tam se bomo pogovarjali o izmenjavah teh eh, najboljših praks. To je takšen eh, konkreten ukrep, ki ga lahko sprememo. Na to vloga parlamenta, kar se tiče proračuna. Prisluhnili ste nekaterim ključnim eh, poslancem in poslankam iz Evropskega parlamenta, ki iz dneva v dan delajo na najpomembnejšem zakonodajnem predlogu, ki ga pripravlja ta parlament. In to je sprejem proračuna Evropske unije. Ta strukturiran, kompleksen, eh, časovno zelo natančen proces je lahko v veliko pomoč ne zgolj Ukrajini, ampak tudi nacionalnim parlamentom. S tem se lahko pripravite namreč vsaj na nek način na vse prihodnje vidike eh, vašega upoštevanja eh, naše zakonodaje, naprimer gospodarsko upravljanje, evropski semester in tako naprej. To je potem naslednji korak ki si ga boste zadali po izvajanju eh, določb iz tega pridružitvenega sporazuma. In na ta način lahko okrepimo ulogo eh, posameznih poslancev pri določenem dosjeju. Glede odprtosti, preglednosti in odgovornosti in eh, glede predstavniške funkcije parlamenta pa bi dejal takole. Na tem področju vam lahko resnično priskočimo na pomoč. In uloga upravnega sporazuma Eh, ki ga bosta eh, podpisala oba generalna sekretarja, Slišinski in eh, Vele, je zelo pomembna. Naprimer, elektronske komunikacije, strategija parlamenta, večja mera preglednosti pri delu rade in pri komunikaciji v zvezi z rado, to je lahko pomemben korak naprej. In včeraj je naš generalni sekretar eh, govoril eh, o tem, ponudil je pomoč. Ključnega elementa je tudi komunikacija z državljani in državljankami. Dve leti po Majdanu eh, se moramo zavedati dejstvo, da je polovica vašega sklica novih poslancev in poslank, prišli so iz civilne družbe, iz nevladnih organizacij in mislim, da je ravno zato pomembno ustrezno strukturirati razpravo, strukturirati to uh, participatorno demokracijo. Uče, včeraj smo govorili o pridružitvenem parlamentarnem odboru, uh, Ostap to upošteva pri uh, delu v Kijevu in ko smo obiskali Kijevo, smo bili vedno zelo uh, Eh, vključujoči. Ugotoviti smo želeli, kaj menijo predstavniki nevladnih organizacij, civilne družbe in tako naprej. Eh, ta projekt odprtosti in preglednosti eh, je nekaj, na čemer lahko gradimo. Konkretno želimo reševati tudi vprašanja eh, konkretnih posameznikov, eh, državljanov. Lahko bi imeli nekakšen odbor za peticije, kot ga imamo tukaj v Evropskem parlamentu. Imamo nek postopek, eh, kjer parlament poskuša ponuditi odgovor na vprašanje državljane. In morda bi lahko nekaj podobnega naredili tudi v Vrhovni radi. Na to najboljše prakse harmonizacije zakonodaje s pravnim redom skupnosti. O tem uh, smo prav tako govorili včeraj popovdan, sam sem sopredsedoval eh, tej seji skupaj z Ostapom in eh, govora je bilo o dveh zadevah, ki sta najpomembnejši eh, pri tem projektu in to je sprejemanje pravnega reda, gre za sprejemanje primarne in sekundarne zakonodaje Evropske unije, gre tudi za upoštevanje sodne prakse, ki se je razvijala zadnjih 60 let. To je zelo zahtevna uh, naloga, je velik izziv, ampak nekatere države so v zadnjih letih naredile veliko. Uh, Jacek Sarju Žvolski je naprimer uh, eh, opisoval izkušnje Polske, podobno je naredil veleposlanik uh, iz Polske in kar nekaj je podobnosti med uh, Polsko in Ukrajino. Zato uh, Eh, bo to verjetno za vas eh, zelo um, uporabno. Gordon Jandrokovič, kolega iz Hrvaške, je ponudil nekatere najbolj sveže informacije z tega področja. Mi smo si za to harmonizacijo prizadevali z veliko trdega dela, vsa ministrstva so sodelovala pri tem, parlamentarni nadzor smo zagotovili in uh, veliko je bilo tudi prevajanja ko je treba prevesti 120 tisoč strani eh, zakonodaje v eh, nek jezik, eh, moramo k takemu delu pristopiti izjemno sistematično. Pri tem pa nam morajo previdno pomagati eh, različne evropske institucije. Previdno zato, ker včasih eh, ni dovolj, da se zanašamo na informacije iz interneta. Eh, Eh, pravni red se razvija, eh, stara zakonodaja eh, včasih ne velja več, tako da ne smemo pasti v past, ko bomo prevajali neveljavno zakonodajo. Pri tem moramo sodelovati s prevodnimi službami parlamenta, komisije, sveta, banke in tako naprej. To je treba narediti pravočasno, ob tem pa tesno sodelovati komisijo in z drugimi akteri. Kar se tiče harmonizacije zakonodaje, mora parlament paziti na dve stvari. Prvič, ne smete zgolj žigosati eh, zakonodaje, če što je sedaj eh, zakonodaja, ki upošteva evropsko zakonodajo. Ne, okrepiti morate svoje zmogljivosti, eh, okrepiti morate število zaposlenih, potrebujete kvalificirane pravnike, pa tudi druge eh, strokovnjake, ki lahko na to preverijo, če je določen eh, predlog eh, zakona usklajen z vašo ustavo, če je usklajen z drugimi zakonodajnimi akti in če je usklajen s pravnim redom skupnosti. To je bistvenega pomena. Pomembno je, da ne padete na pot tako imenovanega zakonodajnega tsunamija. Moja država je morala pred nekaj leti sprejeti 718 eh, zakonodajnih aktov in več kot 1700 uh, eh, drugih aktov. To je ogromno dela in to je treba upoštevati, mi pa vam bomo pri tem uh, pomagali, pomagali pri harmonizaciji in izvajanju. Še posebej naši kolegi iz ukrajinske strani pridružitvenega odbora, pa tudi Irina, ki sodeluje v usklajevanjem odboru vrhovne rade, lahko pri tem marsikaj storijo. Znotraj pridružitvenega odbora smo se odločili, da bomo med temi sestanki, ki bodo potekali dvakrat na leto, obravnavali tudi reformne procese. Med temi bo eden proces usklajevanja zakonodaje. Vsakokrat, ko se bomo srečali, bomo pregledali napredek na področju usklajevanja zakonodaje. Glede vloge parlamenta in političnih strank na poti do političnega dialoga in graditve konsenzem, bi morda morali organizirati dogodek kot teden Ukrajine vsak mesec, potem bi s tem težave rešili. Vendar pa bi bil bolj sistematičen pristop to, da okrepimo dialog med strankami, da okrepimo tudi okvir sodelovanja z sestrskimi strankami na evropski ravni, da gradimo na zaupanju, ki smo ga pridobili tudi med misijo ugotavljanja potreb, to je tako dobro izvedel predsednik Cox in takrat smo opredelili, katere so stične točke, kje se razhajamo in to je tudi zelo dober način za krepitev medstrankarskega dialoga in graditev konsenza. Pa še nekaj sklepnih besed. Predsednik Cox je izrazil svojo pripravljenost, da še vedno zagotavlja pomoč pri nadaljevanju dela, mislim, da je to zelo prijazna gesta, zaupanje vzpostavljanje med njimi in ukrajinskimi sogovorniki je visoko in tega se vsi zavedamo. Poskušali bomo poiskati ustrezne kanale znotraj Evropskega parlamenta, tako da vas bomo lahko primerno vključili v nadaljevanje našega dela. Morda bi bilo najboljše, da bi potem, ko bi našli ustrezen datum, stopili v stik z vami in ko bomo skupaj v Kijevu, bomo lahko v mestnem času skupaj s kolegi in skladno z novim pridružitvenim sporazumom oblikovali tudi realističen akcijski načrt. S predsednikom Grojsmanom bomo torej ugotovili, kdaj ne bi konkretne dejavnosti potekale. Pa še nekaj sklepnih besed glede političnih vidikov. To je politični proces gre za vključitev tega procesa v izgradnjo zmogljivosti, smo pa opredelili štiri ključne osebinske elemente. Prvič, zaznal sem precejšno politično zrelost pri kolegih tukaj, pripravljenost, da se držite procesa reform, odprtost do sodelovanja z vsemi institucijami Evropske unije, s komisijo, parlamentom, svetom, z banko in tako dalje. Prav tako ste izrazili voljo za zaveze. Kot je včeraj povedal predsednik, naj bi v naslednjih tednih dobili tudi še nekaj dodatnih podrobnih informacij glede tega, kako naj bi potekalo delo naprej. Evropska komisija pa naj bi vas vključila tudi v razmislek o sprostitvi vizumskega režima pri vstopu v Evropsko unijo. To je zelo pomembno za nas. Če bodo ukrajinski državljani občutili, da administrativnih omejitev za Ukrajino ni več, potem mislim, da bomo lahko dosegli veliko tega, o čemer je bilo govora v zadnjih dveh letih. Trdno moramo delati na tem, da bomo dosegli te pogoje. Drugič, skupaj z francoskimi in nemškimi voditelji, skladno z izvedbo sporozuma iz Minska, si moramo prizadevati za oblikovanje kataloga ukrepov, ki jih lahko predlaga Evropska unija. Gre za zagotavljanje miru, za proces sprave, za oprostitve, za decentralizacijo, za socialne transfere, za prestrukturiranje, za organizacijo volitev, za nadzor nad mejami skupaj s svojimi partnerji, večja prepoznavnost, diplomatsko spodbujanje zato, da bo celotno območje ponovno umeščeno v ustavne okvire. To je zelo pomembno, to sta dva pomembna strateška vidika, govorim tako o Krimu kot o Donetsku in o Lugansku. Gre za ključne prioritete, ki bomo obravnavali v naslednjih mesecih. Veliko konkretnih stvari, ki smo jih opredelili, naj bi dosegli tudi z delom parlamentarnega pridružitvenega odbora. Opazili pa smo tudi to, kar je najbolj bistveno sporočilo. Celotna hierarhija, celotna garnitura in politični spektr Evropskega parlamenta je vključen v ta proces. Včerajšnji sestanek frakcij političnega spektra, tako tukaj kot pri vas, še nikoli ni bil organiziran. To je edinstveno. In to kaže tudi na to, da je vaša zavezanost evropskemu projektu tolikšna, da absolutno moramo delati na skupnem cilju, to je, da približamo Ukrajino Evropski uniji. Hvala. Eh, thank you, uh, thank you, Mr. Plenković, for... Najlepša hvala, gospod Plenković, za ta podroben pregled vse, kar ste povezali, je neposredno vezano na priporočila in predloge, ki smo jih že predstavili. Z veseljem lahko pozdravim med nami Ostapa Semeraka, ki je predsednik delegacije Vrhovne rade v parlamentarnem predložitvenem odboru Evropske unije. Najlepša hvala, gospod predsednik, izkoristil bom priložnost za to, da bom spregovoril v materem jeziku.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 In rezultat te pobude bo zelo pomemben za prihodni parlamentarni sistem v Ukrajini, kot tudi za reformo celotne družbe. Za delo bi se zahvalil tudi gospodu Petu Koksu za vse, kar je upravil v zadnjih mesecih v Ukrajini zelo je za dober zgled tega, kako je treba opravljati tako delo, kako naj bi takšne dejavnosti potekale. In veseli me, da je Cox lahko sodeloval z nami, da nas je lahko vključil tudi v pripravo tega poglobljenega, celovitega poročila. To poročilo ne vsebuje navodile glede tega, kaj naj bi počeli, nam pa daje dober okvir, zato da se pripravimo na delo v prihodnosti in poiščemo svoje rešitve. Pa še razprava, ki jo je omenjal kolega Andrej Plenkovič. Ta razprava jasno kaže na dejstvo, da smo pripravljeni na reformne procese, ki bodo potrebni Ena od prioritet je gotovo usklajevanje in prečiševanje ukrajinske zakonodaje. To je prednostna naloga, ki nas čaka ta trenutek. Žal to še ni postala prva prioriteta, upam pa, da bomo za to poskrbeli. Vsi se lahko spomnimo, da celotno gibanje evropske integracije v Ukrajini postalo možno le kot odraz ljudske volje, kar je bilo jasno pokazano tudi na Majdanu. Številni so zato plačali tudi z življenji in ne smemo pozabiti na to, da moramo zdaj izkoristiti priložnost, da ustvarimo novo državo. Pozivam vse partnerje, da čim bolj tasno sodelujete z nami, tako da bo delo potekalo čim hitreje. In pravzaprav si ne smemo dovoliti pravice za poraz. Moramo biti uspešni. Moramo. Zdaj smo na umestni točki, opravili smo analizo, pogovorili smo se o poročilu o Ukrajini, zaenkrat pa še nimamo akcijskega načrta ni torej konkretnih korakov, po katerih naj bi hodili in upam, da se bo delo Evropskega parlamenta nadaljevalo v to smer. Zadožitve bodo zdaj nekoliko drugačne. Veseli pa me, da je predsedujoči izrazil pripravljenost in voljo še naprej delati na Ukrajini. V celoti podpiramo njegovo stališče, mislim, da je treba mandat te misije podaljšati z dodatnimi, bolj specifičnimi zadožitvami. In o tem se moramo seveda pogovoriti skupaj z Andrejem Plenkovičem med sestankom razširjenega predsedstva pridružitvenega odbora. Pristopni sporazum bi moral postati zelo pomemben instrument spremljanja izvrševanja oblikovanih priporočil in vseh predlaganih sprememb in reform, ki jih je treba izpeljati v parlamentu. Ponovno se zahvaljujem Andreju za topel sprejem, za dobro izpeljano delo, za dober potek te konference. Naslednjič se ne bomo več pogovarjali o tem, kaj je treba spremeniti, pogovarjali se bomo o konkretnih rezultatih, ki smo jih že dosegli v našem novem parlamentu. Zazrli se bomo na delo stare rade kot na neko prehodno obliko tega, kar bomo pridobili. You, uh, Semrak, you your, your Hvala, gospod Semrak. Lepo se zahvaljujem tudi za vaš input med misijo pridružitvenega odbora. Veliko vrat ste nam odprli in cenimo to, da ste bili pripravljeni tako sodelovati z nami. Zdaj pa mi je v čast povabiti generalne sekretarje in ju prositi, da podpišeta dokument, gre za sporazum o administrativnem sodelovanju, gre za izgradno zmogljivosti in partnerstvo in v veliko čast mi je, da sem lahko danes dopoldne tukaj, tako da bom priča nečemu, kar se prej še ni zgodilo. Še nikdar parlament ni sklenil takšnega sporazuma z drugim parlamentom. In če na svetu obstaja katerikoli parlament, za katerega je to simbolično gledano in tudi vsebinsko gledano zelo pomembno, je to prav gotovo vrhovna rada. Spoštovana kolega, morda bi želela kaj povedati. Najprej Klaus, potem pa še gospod Slišinski, na to boste lahko podpisala ta dokument. Najlepša hvala, Pet Cox. To je zelo znemrljiv trenutek. Tako zaradi tega, ker smo preživeli tri čudovite dneve kot tudi zaradi tega, ker je to zelo edinstven trenutek, tega še nismo storili z nobenim drugim nacionalnim parlamentom. Vedno se bom spomnil evropske zastave, ki je bila razpeta v osredju Majdana. To je bila zelo pomembna spodbuda ne samo za Ukrajince, kot tudi za nas. Zelo pogosto se znajdemo v slepi ulici aktualnih problematik in zato nas je gotovo lahko spodbudilo pri poti naprej to, kar se je dogajalo pri vas. Naša odgovornost je torej zagotoviti administrativno podporo v demokratičnem procesu pri vas. Včeraj smo se pogovarjali tudi z vsemi relevantnimi predstavniki Evropskega parlamenta, z sekretarji, z podsekretarji. Pogovarjali smo se o nekaterih zelo pomembnih vprašanjih, o znanstveni službi, o komunikacijah, o informacijskih tehnologijah in zdaj bomo s to razpravo nadaljevali v obliki stalnih institucionalnih stabilnih odnosov. Hvala. Thank you, uh, Mr. Vele. Mr. Hvala, gospod Vele, gospod Slišinski. Шановний пане президент Кукс, шановний. Найлепша хвала. Gospod predsednik, lepo pozdravljeni ostali govorniki, gospod Plenkovič, gospod Vele. V veliko čast mi je, da lahko v imenu Vrhovne rade podpišem ta dokument. Gospod Koks je upravil zelo pomembno delo akcijski načrt, ki ste ga predlagali, je za Ukrajino zelo pomemben. In analiza gospoda Zeleja, s čimer nas je upozoril na vse naše težave, je bila zelo dobra. To je bilo zelo obsežno, celovito delo. Prvič smo priča takšnemu dogodku in potruditi se moramo po najboljših močeh, zato da bomo lahko ustrezno izvrševali ta priporočila, prav tako tudi akcijski načrt, poskrbeti moramo za to, da se bo to dogajalo v Ukrajini. Za naš parlament in za naš sekretarjat lahko potrdim, da bo to gotovo možno. Številnimi vprašanji se še soočamo z izvajanjem nekaterih vidikov, teh priporočil smo že začeli, že pred podpisom tega sporozuma. In zahvaljujem se gospodu Velevi za sodelovanje že prej. Potem lahko nadaljujemo kar s podpisom. Hvala. Hold up the, the, the... Pokažite, pokažite podpisane dokumente, predstavljajte si, da ste izvoljeni politiki. Ne bodite sramežljivi. Odlično, hvala. Sedaj je moja prijetna dožnost, da se obrnem na gospoda Grojsmana za sklepne pripombe. In eh, preden to eh, naredimo, pa moram reči, da me je navdahnilo to, kar je povedal gospod eh, Klaus Vele glede evropske zastave za nami. Ko sem bil leta 2003 v tej hiši, ko sem bil predsednik, sem bil povabljen v Atene in sicer na podpis pristopnih pogodb desetih novih držav članic in grško predsedstvo je povabilo vsakega vodjo vsake od desetih držav, torej novih držav in vse vodje 15 obstoječih držav in še vse vodje institucij, torej za 28 prispevkov in lahko si predstavljate, kako mučen dan je bil, ko smo šteli vse te govorce. In na koncu sem se vprašal, kakšen govor lahko daš v treh minutah, ko si 27 ali 28 na vrsti. In na srečo je večina svetovalcev teh pomembnih ljudi, ki so spregovorili prej, uh, dali svojim govorcem na svet, da govorijo o stari Grče in tako dalje. Sam pa sem razmišljal o tem, kaj povedati v zvezi s tem, kar nas druži. In zato sem eh, prosil svoje zaposlene, da poiščejo um, zgodovinske vidike evropske zastave in njenega pomena. In eh, to nas je vodilo v 50. leta. Eh, kjer so zasnovali to zastavo in takrat so se obrnili na eh, strokovnjake, ki so eh, pripravili različne dizajne za zastavo in ta dizajn je pripravil strokovnjak iz Irske, torej nisem iskal irske povezave tu, ampak prijetno sem bil presenečen ta zastava je modra in to predstavlja severno nebo, torej eh, na to krok, krok predstavlja harmonijo, na to zvezde pa so vabilo, da skupaj sanjamo in številka 12 eh, je torej število meseca v letu, število ur v dnevu in to je simbol te evropske zastave. In krok zvest ni zaključen, temveč je odprt za vse tiste, ki še sanjajo o Evropi. To je zelo eh, simbolna zastava in mislim, da tudi spada v kontekst, v katerem se danes gibljamo torej zahvaljujoč eh, navdihu gospoda Plenkoviča in kolegom iz eh, opazovalne misije na volitvah in zahvaljujoč eh, političnemu vodstvu gospoda Šulca in gospoda Grojsmana je bil, bila to dobra izkušnja konvergenčnosti in pa gradne konsensa. Mislim, da je pomembno pri tem dokumentu to, da ga nihče nima v lasti in zato ga imajo vsi v lasti. In upam, da se bo ta enotnost eh, v Bruslju izkazala tudi v Kijevu. Uloga misije in Evropskega parlamenta je bila podobna majhnemu kemičnemu katalizatorju za širšo mm, situacijo v sami Ukrajini. In naj končam s tem, s čimer sem začel eh, na zadnje, ko sem, eh, kritiz, ko sem govoril o Jean Monetu, torej nič se ne zgodi brez ljudi, nič pa ne traja brez institucij. Res je, da če ne bi imeli posameznikov, ki bi bili pripravljeni voditi tega projekta, do njega ne bi prišlo. In na koncu bi želel podati naslednje sklepne misli za ta eh, pomemben teden, ki je bil posvečen Ukrajini in sicer eh, zelo, eh, zelo prisrčno bi se zahvalil gospodu Grojsmenu za njegovo pripravljenost odpreti vrata vsem za odprtost, za iskrenost. Mislim, da bi malo parlamentov v svetu tako odkrito razmišljali o svojih um, prednostnih in slabostih in zato uh, mislim, da je potrebno pohvaliti vodstvo gospoda Grojsmana, to ni njegova reforma, on želi biti skupna energija, skupna modrost in to mislim, da je pomembno. Vodstvo ni lasništvo, vodstvo je iskanje ciljev, določanje ciljev in pa delo v njihovi smeri. In zato, gospod Grojsman, vas z velikim veseljem vabim, da podate svoje sklepne pripombe k temu ukrajinskemu tednu. Hvala lepa, spoštovani eh, predsednik Kok, spoštovani kolegi. Za me je veliko veselje in čast, da sem danes tu med vami in da sem imel priložnost z vami tri zadnje dni delati. Ampak Tudi predtem smo vsi nabrali predvsej izkušen. Pobuda za to srečanje za ukrajinski teden v Evropskem parlamentu nam je dala priložnost ukrajinskim in evropskim kolegom, da vzpostavijo kanale komunikacij, ki niso obstajali do včeraj. Sedaj se veliko bolje razumemo. Razumemo kakšna je situacija v Ukrajini. In uh, pripravljeni smo tudi združiti sile za to, da se lahko skupaj odzovemo na izzive, s katerimi je soočena Ukrajina, kar ne velja za druge države Evropske unije. Verjetno eh, ne smem govoriti preveč, ampak eh, treba je, da poveste, kaj mislite, kaj čutite. Uh, Naša država je seveda soočena z hudimi težavami, govorim o varnosti in o ozemeljski enotnosti, pa tudi govorim o notranjih zadevah, o pravosodju, o gospodarstvu, o oblikovanju učinkovitih mehanizmov za boj proti korupciji. Vse to zahteva enot celotno predstavo o tem, kaj je treba storiti v tem trenutku, kako lahko spremenimo svoje življenje. Trebamo določiti cilje in moramo vedeti tudi, kaj natančno moramo spremeniti. Veliko krat sem eh, povdaril, da je en od glavnih problemov v Ukrajini eh, šibkost institucij. Vladne institucije niso ustrezno soočene z realnostjo, kakršna je, kakršna je. Moramo reformirati področje obrambe, gospodarstva, eh, moramo eh, zagotoviti, da bodo ljudje lahko zaupali v svoj pravosodni sistem. Potrebujemo reformo eh, javnih, javne uprave, potrebujemo decentralizacijo, moramo razviti demokracijo ampak rezultat eh, teh eh, reform bo odvisen od našega profesionalizma, od naše možnosti, da to storimo na ustrezen način. Včasih govorimo o reformah, ki niso učinkovite oziroma eh, primere, kjer družbe nimajo občutka, ne občutijo posledic teh reform. Družbe so lahko razočarane ne zato, ker ni prišlo do reform, ampak zato, ker cilji niso bili ustrezno opredeljeni. To se moramo vprašati, ali se ustrezno odzivamo na to, kar potrebuje družba, ali se ustrezno odzivamo na krizo. Kako lahko izpeljemo to reformo, kako se lahko odzovemo na izzive z obstoječimi sistemi, starimi pravili. To je bistvo. Včasih si izberemo napačno pot in slaba kakovost naših odločitev je to, kar eh, vodi v nezadovoljstvo naše družbe. Kaj je zakonodajno telo? Zakonodajno telo eh, je eh, upeto v izvršno in pravosodno vejo oblasti in zato moramo biti profesionalni in delo, ki smo ga opravili z vami, s pomočjo gospoda Koksa, Foksa, z gospoda, gospoda Plenkoviča in s pomočjo gospoda predsednika Šulca. Delo, ki je združilo ukrajinske in pa evropske poslance, to delo, je treba opraviti na primeren način. Najviše zakonodajno telo bo lahko odigralo svojo ulogo takrat, ko bo ponovno uh, vzpostavljeno uh, ustrezno delovanje institucij. Moramo videti, kako bomo lahko reformirali državo da bo učinkovita. Desetletja ni prišlo do nobenih reform in sistem danes prav gotovo ni primeren za te izzive. Moramo eh, izpeljati reformo pravosodnega sistema, ampak ta mora biti učinkovita. Ni dovolj, da eh, izvajamo reforme samo zaradi reform. Eh, potrebujemo rezultate. In šele takrat bo Ukrajina lahko moderna evropska država. Torej imamo dober načrt, ampak ta načrt je treba dobro uresničiti. In zato potrebujemo skupni načrt za našo dejavnost in vsak od nas mora pokazati politično voljo in odgovornost, da bo ta načrt postal realnost. Prepričan sem, da vsak poslanec um, ukrajinskega parlamenta, da vsak uh, vodja delegacij, vsak vodja politične skupine bo delal uh, z drugimi v ekipi, zato da bomo lahko izvedli te spremembe, da bomo pokazali učinkovitost reform za celotno ukrajinsko družbo. Nismo odprli samo vrat, odprli smo naša srca Evropi in želeli bi, da to občutite, ko govorimo o uh, eh, odprtosti upravljanju vizumov, ko govorimo o železni zavesi. Železna zavesa mora biti odpravljena. Nobene ovire ne smemo imeti med eh, vami in nami. Eh, Ukrajina mor, se mora vrniti v Evropsko družino narodov. In Ukrajina potrebuje mir in svobodo treba je končati voj, vojno. Sedaj imamo vojno eh, Ukrajincev z Ukrajinci. To je hud izziv in ne morem dovolj ustrajati pri tem. Nekdo, ki pravi, da je Evropa utrujena eh, ob tem, kar se dogaja v Ukrajini. Ne, mm, Evropski parlament. Eh, Eh, še ni obupal nad Ukrajino. Eh, te izzivi zahtevajo, da smo močni in prepričan sem, da vsak poslanec ukrajinskega parlamenta, vsi zaposleni v parlamentu to vedo in lahko danes eh, rečejo, da bodo naše odločitve odločile o prihodnosti Ukrajine, kako bomo sprejeli te odločitve hitro in nekakovostno kot zdaj, ali pa naj zgradimo sistem, državo, eh, v kateri bomo vsi bolje živeli. Sam bi želel izbrati pot, eh, v, eh, ki bo omogočila, da bodo institucije močne, da bo gospodarstvo močno in da bodo sprejete potrebne odločitve. Še enkrat se vam zahvaljujem. Zahvaljujem se gospodu Foxu in gospodu Plenkoviču, gospodu Šulcu, gospodu Broku. Um, gospod Fox, eh, vi ste opravili odlično delo, torej eh, ne vem tudi, če ste to eh, doživljali kot delo. Imel sem občutek, da gre za nekaj veliko bolj osebnega, veliko pomembnejšega in sedaj s pomočjo Evropske unije lahko vidimo pot naprej za naše skupne dejavnosti. Ne potrebujemo dolgih pauz. Prepričan sem, da bomo lahko naredili korak naprej in skupaj eh, uresničili naloge, ki so pred nami. Zahvaljujem se vsem svojim kolegom in eh, pozval bi vas vse, da delate skupaj in upam, da bomo vsi skupaj lahko dosegli uspeh. Prepričan sem, da so naloge, ki so pred nami, pomembne in da je o njih potrebno razpravljati. Zato eh, se mi zdi dobra ta tradicija razpravljanja o točkah dnevnega reda, kajti samo na ta način lahko eh, dosežemo dobre, kakovostne odločitve. Hvala lepa, bomo uspeli. Dobro, s tem eh, prihajamo na konec tega srečanja in za tiste, ki potujete nazaj v Ukrajino danes popovdne, torej s skupaj bomo obrali to pot reform. Želim vam um, srečno pot nazaj in živela Ukrajina.